Tako, sedaj pa smo pri poročilu Kilonen. Spoštovane kolegice in kolegi. Eh, torej, tokrat bomo stvari počeli prvič. Danes eh, eh, zjutraj sem že prejel informacije v zvezi s tem, torej prejel sem klic. Eh, torej, prišel sem z avtom, načrtoval sem eh, odpotovati jutri, imam vaš čas pod soncem. In še nekaj, nekaj bi vam rad povedal. Obstaja možnost, ki jo odpira poslovnik, da glasujemo v blokih. Seveda eh, je to naloga ustreznih služb, da pripravijo ta glasovanja v blokih. Vem, da imamo v zvezi s tem zelo različna mnenja. Zato bi vam rad predlagal, da se lotimo glasovanja in čez nekaj časa vas bom vprašal, če res želite glasovati o vsakem posamičnem predlogu spremembe ali pa bomo prešli k, k glasovanju v blogih. Kolegica, postopkovno vprašanje. Gospod predsedojoči, tukaj ne gre za čas, gre za to, da želimo uh, zapisati dobro zakonodajo in da se želimo, in to, kar je danes v glasovalnih seznamih, ni problem v zvezi s členi, ampak je problem pri razvrščanju predlogov sprememb. In potem bomo sprejeli nekaj, kar ne bo koristilo potrošnikom in pa majhnim in srednjim velikim podjetjem, ki ustvarjajo v Evropi številna delovna mesta. Evropski parlament se bo samo osmešil. Mi smo prosili za to, da bi lahko v miru pripravili glasovalne eh, sezname. Prejeli smo več kot tisoč predlogov sprememb in mi bi si želeli nekoliko miru v zvezi s tem. Kajti mi smo dolžni našim voljivcem to, da zagotavljamo dobro zakonodajo in zato smo prosili tudi za odlog. Hvala lepa. Kolega Svatrovski. Gospod predsedojoči, v imenu EKR predlagam to, da odložimo glasovanje, kajti predlagani vrstni red, eh, kar se tiče blokov in številk, eh, torej v enem bloku so zajeti nasprotujoče si predlogi. O teh bi morali glasovati posamično. In pri 183 eh, gre eh, tudi za nekaj, kar ni v skladu s poslovnikom kajti eh, tukaj ste gledali eh, eh, na to, kdo je zapisal predloge sprememb, niste pa bili pozorni na vsebino in to je v nasprotju s poslovnikom. In to potem vodi k temu, da bo Evropski parlament kršil poslovnik. In nekoč se je celo zgodilo, da je zadeva pristala pred Evropskim sodiščem. In uh, potem so bili predlogi um, iz odbora Tran tudi zavrneni. Zato predlagam, da zadevo odložimo. Hvala lepa. Všeč bi mi bilo, če ne bi eh, prebrali to, kar ste si zapisali, ampak da bi mi tudi prisluhnili. Torej, jaz sem prej rekel, da bomo začeli sa posamičnimi predlogi sprememb. Torej, kolegica je zaprosila za odložitev. Sedaj bomo o tem glasovali. O tem smo že glasovali včeraj in sedaj bomo o tem še enkrat glasovali. Kdo je za odložitev? Kdo je proti? Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Antrag 629 dafür. Predlog spremembe 621 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 630 se upravičujem. Še pred tem 645, 691 in 750 predlog, da se zavrne celotni predlog komisije. To bomo začeli. Imamo poimensko glasovanje, lahko začnete. Am ali abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 629 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 630 za. Lebe kolegi. Spoštovani kolegi in kolegice. Točno veste, da bom vedno preveril, če boste zaklicali, da naj to storimo. Tudi danes bom storil vse za to, da bo parlamentarni postopek potekal dobro. Bom pa eh, preprečil poskuse, da se onemogoči glasovanje in da se podaljša celoten postopek glasovanja. Deshalb lasse ich das. Tako, sedaj bomo to torej preverili. Glasujemo o 929. Ja? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Prosim, upoštevajte, da imamo tukaj dvotretinsko večino. Dva ali trikrat bom še dovolil elektronsko preverjanje, ampak če bo tukaj enaka večina, potem ne bomo nadaljevali. 630, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko, v redu 630, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Nadaljujemo 631 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 632. Bomo elektronsko preverili 631, to je tretje preverjanje, glasujemo o 631, glasujemo. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Abgelehnt. Zavrnjeno. Tudi tukaj smo imeli dvotretinsko večino. Kolegica ima postopkovno vprašanje, izvolite. Da, domnul președinte, pe regulamentul de procedură, pentru că sunt lucruri foarte... Hvala lepa. Postopkovni komentar. Gre za izjemno pomembno vprašanje, ampak ne smemo izgubljati časa. Prav zato predlagam, da bi elektronsko glasovali o vsem skupaj. Grapini, gestatten, ich... Kolegica Grapini, nadaljujemo. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 633 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 634 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 635 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 618 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 619 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 620 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 621 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 622 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno 623 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 624 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 645 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 626 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 627 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 628 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 636 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 637 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 638 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 639 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 640 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 641 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 642 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 643 za, proti, vzdržani, z vzdržani, zavrnjeno 644 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo. Predelali smo blok A. Vsega skupaj imamo 1100 predlogov sprememb, sedaj nadaljujemo z blokom B, kjer bomo glasovali ločeno in eh, včasih moramo tukaj glasovati poimensko. 763 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali, glasovanje je sedaj zaključeno. abgelehnt. Zavrnjeno. 292 glasujemo. Haben alle abge Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 293, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 294 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 295 poimensko glasovanje glasujemo. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist ges Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 296 poimensko glasovanje lahko glasujete. Haben alle ab Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 297 poimensko glasovanje glasujemo. Amalija. Ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 298 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 299 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 300 poimensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 301 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 302 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 304 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 222 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 227 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 228 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 229 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 231 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 232 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 232 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 234 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 235 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 237 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 239 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 240 za, proti, proti vzdržani, zavrnjeno 241 za, proti vzdržani, zavrnjeno 242 za, proti vzdržani, zavrnjeno 243 za, proti vzdržani, zavrnjeno 244 za, proti vzdržani, zavrnjeno 245 za, proti vzdržani, zavrnjeno 246 za, proti vzdržani, zavrnjeno 247 za, proti vzdržani, vzdržani, zavrnjeno 248 za, proti vzdržani, zavrnjeno 249 za, proti vzdržani, zavrnjeno 250 za, proti vzdržani, zavrnjeno 251 za, proti vzdržani, zavrnjeno 252 za, proti vzdržani, zavrnjeno 253 za, proti vzdržani, zavrnjeno 254 za, proti vzdržani, zavrnjeno 255 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 256 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 257 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 258 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 259 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 260 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 261 oziroma spoštovani kolegi in kolegice. arg viel schneller kann ich. Veliko hitreje jaz ne morem govoriti, vi ne morete dvigovati rok in veliko hitreje tudi tolmači ne morejo slediti. Sedaj sem vas pozorno spremljal in eh, tukaj imamo veliko eh, večino oziroma večino 150 glasov, to je torej dvotrin, nekako med 150 in dvotretinsko večino. Zastavljam torej vprašanje, ali ne bi bilo bolj smiselno, da glasujemo po blokih. Vzamemo si dve ali tri minute, da razmislimo o tem vprašanju. Kolega Marinesko, izvolite. Dear colleague, dear... Spoštovani kolegi, spoštovani podpredsednik, vračam se k zahtevi našega kolega na začetku. To, o čemer glasujemo sedaj, ni vsebina. Glasujemo v bistvu periferne države proti osrednjim državam in zato je seveda vedno enak rezultat glasovati moramo o vsebini, o členih, o, glasovati moramo vsak člen posebej, vsak odstavek posebej. To namreč ni pravi način za glasovanje v Evropskem parlamentu, da bi glasovali v blokih. Edini razlog za te bloke je to, da je skupina poslancev predlagala te predloge spremembe. V enem bloku imamo predloge sprememb za člen 4, člen 9, člen 12 in tako naprej. Tukaj ni nobene povezave med temi predlogi sprememb. V istem bloku govorimo o času vožnje, o starosti voznika, o parkiranju in tako naprej. Torej, med predlogi sprememb ni nobene sprememb. Eh, podobnosti, nobene vsebinske podobnosti. In to ne sledi pravilom parlamenta. Se upravičujem, ampak to je zmeda, ki so jo ustvarili um, v sekretarijatu, v bistvu uradniki parlamenta. Her, her Marinesku. Gospod Marinesku, to, kar ste povedali, je seveda pomembno ampak eh, zadnje, kar ste dejali, zadnji stavek vsekakor zavračam. Kolega Lambert, izvolite. Bien, Marunier... Gospod predsedujoči, da razumem to, kar je dejal gospod Marinesko, da imamo torej sklope predlogov spremenim po avtorjih. Da, to je res. Ampak mislim, da so sklopi politično-logično oblikovani. To pomeni, da različne skupine ljudi, ki so jih zahtevali, so poznali celovito besedilo po členih in je politično koherentno. Torej, ti sklopi so politično koherentni in mislim, da lahko glasujemo o njih skupaj. So, Tako slišali smo dve različni mnenji. Osebno menim naslednje. Gospod Marinescu, v parlamentu uh, se lahko osmešimo na različne načine. Lahko se osmešimo, če bomo glasovali po blokih, lahko pa se osmešimo tudi, če bomo nadaljevali z postopkom glasovanja, ki smo ga izvajali do sedaj. Gre namreč za to, da moramo najti smiselno rešitev, takšno, ki bo služila svojemu namenu. Odbor je že opravil pomembno delo in to moramo tudi upoštevati. Zato je moje mnenje naslednje. Jaz se bolj pridružujem mnenju gospoda Lamberca. Po členu 187 eh, poslovnika imamo, oziroma 178, imamo pravico pripraviti različne bloke za glasovanje in besedo bi dal gospodu Korbitu, ki je nekako pripravil te bloke. Yes, I confess, Mr. President, that I dropped. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam sem pripravil ta odstavek v poslovniku, že kar nekaj let je ta določba v veljavi. In namenjena je ravno to vrstnim situacijam. Namreč, ko imamo pred seboj ogromno število predlogov sprememb, Vseeno pa imamo možnost, da predloge sprememb združimo v sklope, kot je rekel že gospod Lambert. Namreč eh, pomembno je, da lahko parlament nadaljuje s svojim delom, istočasno pa spoštuje tudi želje posameznih poslancev, da se glasuje o posameznih predlogih sprememb ločeno. Vseeno pa nam poslovnik omogoča, da združimo večje število predlogov sprememb, tako bomo tudi učinkovito delali naprej, ne da bi istočasno dozeli poslancem pravice, da vložijo predloge sprememb. Hvala. Hvala lepa, kolega Korbic. Dodatnih eh, komentarjev glede poslovnika ne bom dovolil. Dve različni mnenji smo slišali in tudi nekaj pojasnil. Jaz bi se pridružil kolegu Lambrcu, kot sem povedal že prej, pri njegovem mnenju. Ampak sedaj sprašujem vas, ali se strinjate s tem, da nadaljujemo z glasovanjem po blokih kdo lahko temu pritrdi, kdo se strinja s tem, da glasujemo po blokih, kdo temu nasprotuje. Bomo preverili, glasujemo elektronsko. Glas, ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. To je sprejeto. Drei Viertel Mehrheit, wenn tričetrtinska večina je to sprejela. Torej, nadaljujemo z preostalim delom bloka B od 261 do 332, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to preverili še elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Za dvotretjinsko večino. Sedaj pa blok C, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Blok D. Der kolege Hinten. Kolega Hinten želi besedo. Navedite člen poslovnika, na katerega se boste navezovali, prosim. Ja się odwołuję do tego, że nie jestem w stanie tak głosować, ponieważ e, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne morem glasovati na tak način, zato ker glasujem različno pri različnih predlogih sprememb znotraj sklopa. Zato ne morem reči, ali sem za ali proti sklopu. Pravzaprav ovirate delo in mi tudi onemogočate, da glasujem tako, kot želim. Kolega Jurek, izvolite. Predsedujoči, ja glasoval sem proti. Gospod predsedujoči, sam sem glasoval proti temu, da bi glasovali v svežnju, ampak če je sprejeta odločitev, kakršna je, če se bo glasovalo poimensko po posameznih sklopih, potem bomo morali glasovati poimensko posod. Ne moremo prezreti zahtev po tem, da se glasuje poimensko, da se glasuje drugot tudi anonimno. Kolega Jurek, ne vem, zakaj se pritožujete. Do sedaj nismo glasovali o bloku, v katerem bi imeli poimensko glasovanje, in pravkar sem želel predlagati, da bi glasovali o bloku D poimensko v celoti. In sedaj glasujemo. Tako ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Tudi pri bloku E imamo poimensko glasovanje, zato glasujemo o bloku E poimensko v celoti. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Blok F, poimensko glasovanje, lahko glasujete.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 zaradi tega ne glasujemo o blokih H do K. Ja. Tako, sedaj pa še končno glasovanje o predlogu v celoti. Po imensko glasovanje lahko glasujete. Um. Kommissionsvortrag so geändert. Haben alle abgestimmt? Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Angenomen. Sprejeto. Opozoril bi vas na naslednje, da. Eh, o bloku G potem nismo glasovali. Nadaljujemo z poročilom Van de Kamp. 307 eh, in 423 eh, poimensko glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Abgelehnt. Zavrnjeno. Ima kdo kakšno pripombo, da bi tudi tukaj glasovali v blokih? Najlepša hvala. Če že glasujemo v blokih, ali bi bilo mogoče, da je potem vsako glasovanje elektronsko in ne samo tista glasovanja, kjer imamo v bloku poimensko glasovanje? Ja, to pa lahko storimo, seveda. Blok A glasujemo. haben alle abgestimmt? Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Blok B, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Zdaj pa res, ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Nadaljujemo blok C. Lahko glasujete. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Abgelehnt. Zavrnjeno. Blok D. Glasujemo. Haben alle ab Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjeno. Blok E, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Blok F, poimensko glasovanje, lahko glasujemo. Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Bloki G in H so tako brezpredmetni in sedaj glasujemo o predlogu v celoti, kot je bil spremen, spremenjen po imensko glasovanje. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Nadaljujemo poročilo RTUK. 290-308, identična, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Sklopa. Kolega Zdehovski, prosim, beseda je vaša. Pane predsedajci, podle uh, članku 180. Gospod predsedujoči, skladno s eh, členom 182a, nasprotujem to vrstnemu poteku glasovanja in sicer iz razlogov, ki jih bom podal v pisni obliki in to tudi poslal predsedstvu parlamenta. Mislim, da smo danes kršili več členov v svojem poslovniku. Lepo prosim, da se odzovete na te moje pripombe. Hvala. Hvala lepa, to smo si zabeležili. Sklop A. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sklop B. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. D. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, poimensko, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tako so potem sklopi F do G brezpredmetni, sta brezpredmetna. In sedaj prehajamo na končno glasovanje. Končno glasovanje, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tako smo pri vseh treh poročilih, v katerih smo glasovali, zaključili prvo obravnavo. Prehajamo